drugim ljudstvom, drugim državam. Predsedstvo je dobro izbralo svoje prioritete, sedaj pa je čas, da jih tudi uresničimo. Hvala. Gospod Niedermayer, za eno minuto. Hvala. V prvi vrsti dobrodošel nazaj. Eh, Premije, lepo je, da ste spet med nami na začetku. Ste omenili tri to, eh, točke. Eh, večletni finančni okvir, brexit in na koncu širitev. Zdi se mi, da je to dobra izbira glede na nujnosti. V prvi vrsti moramo um, stabilizirati evropske finance, ne smemo um, izpustiti možnost dobrega dogovora z Združenim kraljestvom in izogniti se moramo destabilizaciji Balkana. Je pa tukaj še nekaj pomembnejšega. Predsednica komisije von der Leyen je omenila energijo v vašem predsedstvu. Omenil je to tudi uh, gospod eh, Weber. Vsi torej potrebujemo to, da naredimo malo več, da razvijemo občutek in uh, razumevanje, sodelovanje in povežemo in okrepimo Evropsko unijo. Pri tem vam želim vse dobro. Adam Fajon spoštovani premier pred vami je zahtevna in odgovorna naloga zato pozdravljam vaše ambicije in podpiram agendo. nujno pa moramo povrniti zaupanje v vladavino prava preprečiti korupcijo in utaje davkov zagotoviti njihovo varnost ljudi in kakovost življenja osvoboditi se moramo predsodkov in sovražnega govora ki ga poslušamo vsak dan ter urediti migracije od tega bo prihodnost odvisna tudi za schengenski prostor. v našem interesu je seveda da hrvaška čim prej vstopi v schengen vendar je prav tu pred vami težka naloga vrniti zaupanje v vladavino prava in spoštovanje danih zavez zagotoviti varne zunanje meje in urediti schengen da bo spet deloval pričakujem vašo aktivno podporo vstopanju držav zahodnega balkana v evropsko unijo ter pozitivne premike že v marcu ko gre za vprašanje severne makedonije in albanije. tudi najini državi hrvaška in slovenija morata preprosto narediti veliko več. spoštovani predsednik zmoremo če se tako odločimo seveda in srečno. Hvala lepa za eno minuto, gospod eh, Kobilius. Gospod premije, prihajam iz Litve in res vam z veseljem čestitam vam in eh, vaši državi na prvem predsedovanju. Vaše predsedovanje prihaja eh, v času, ko ima še posebno simbolično vrednost. Še eh, točno 25 let po neodvisnosti eh, Hrvaška vodi celotno Evropsko unijo in je lep primer, kako Evropska unija lahko skozi širitev okrepi in razvije svojo soseščino. Vaše obljube širitve so glavni izziv oziroma oziroma spodbuda za druge države, da vstopijo v Evropsko unijo. Govorim o Zahodnem Balkanu. Njegov uspeh eh, in nadaljna integracija je ključna eh, tudi za eh, vrh eh, vzhodnega partnerstva med hrvaškim predsedovanjem. Upam, da bo tudi to dobra osnova za strategijo v naslednjih desetih letih naj, vse najboljše, gospod eh, premije. Najlepše hvala in sedaj gospa Daljub za eno minuto. Spoštovani predsednik vlade, gospa predsedujoča, gospa predsednica. Mi moramo poskrbeti za to, da bomo na več eh, tisoč ljudi rešili iz revščine, poskrbeti za okoljsko varno družbo in za socialno pravičnost na naši celini. Zelo težko zagovarjamo in razvijamo naš eh, gospodarski model. Moramo se potruditi za zmanjšanje javnega dolga, vendar pa kaže, da je to težki. težko. Ni nam uspelo še znatno znižati stopnje revščine v Evropski uniji. Gospod predsednik vlade, pred seboj imate velik in pomemben izziv in to je, da spremenimo in preobrazimo naše javne politike zato, da bo bolj socialno pravična. Želim vam veliko uspeha pri tem. Thank you, uh, for one... Madam Tomic. Najlepša hvala za zelo to gospa Tomec. Spoštovani predsednik vlade, gospod Plenković, dragi Andrej, imam izkušnje s predsedovanjem in vem kako je ko predsedovanje dobi nova država članica zato vam seveda želim vse dobro na tej poti. izmed vaših prioritet bi izpostavila evropo ki se razvija. uravnotežen razvoj je pomemben kohezijska sredstva so pomembna ne le za tiste države ki ta sredstva dobijo ampak za vse članice. če bodo vse države članice okrepile svojo konkurenčnost bomo seveda bolj močni tudi kot unija dotaknila pa bi se še demografije in njenih izzivov ki so v tem trenutku bolj pomembni in močnejši na vzhodnem delu naše evropske unije. zato si želim več poudarka glede problematike reševanja starejše populacije v povezavi seveda s šibko rodnostjo in v povezavi z odhajanjem mladih v tujino. glede na to da to področje vodi vaša komisarka gospa dubravka šuica sem prepričana da boste tu zelo aktivni. srečno predsedujoča. Spoštovani predsednik vlade, močna Evropa v svetu polnem izzivom je, mislim, moto vašega predsedovanja. Evropa potrebuje moč in mora biti sposobna to moč tudi uporabiti. Mora izkoristiti svoje gospodarske potencijale in biti čim bolj zanimiva za države članice, ki se želijo, nove države, ki se želijo priključiti. Govoriti moramo v en glas, kot pravite, in te izzivi, ki so pred nami, postavljanje eh, limitov za proračune v različnih politikah, to je gotovo en glavnih izzivov. Omogočiti vam eh, moramo, da se eh, izravnajo interese neto eh, plačnic in neto prejemnic oziroma eh, uravnovesiti eh, kohezijsko politiko. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Kristoforu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi Andrej Plenkovič, rad bi vam zaželel čim več uspeha. Dobro vas poznam, vem, kako zelo sposobni ste in prepričan sem, da boste dosegli, da bomo izboljšali Evropsko unijo in da bo Evropska unija uživala boljši ugled med državljani. Potrebujemo skupno, trdno obrambo in prav je, da poskrbimo za varnost tudi na naših zunanih mejah. Evropska unija ne sme ostati samo opazovalka v Libiji ali v Siriji. Tako bi dopustili, da Turčija prevzame vodilno vlogo. In to se bo odražalo tudi v Grčiji in na Cipru. Prav ima gospa predsednica komisije, ko pravi, da kjer imamo enotno solidarnost, imamo tudi svobodo. Sedaj imamo dve državi članici v Evropski uniji, Grčijo in e, eh, Cipr, ki od vas zahtevajo ta solidarnost, ko gre za delovanje Turčije v tej regiji, gospa Moreti. Presidente Plenković, presidente von der Leyen. Gospa Moreti, predsednik Plenković, eh, gospa von der Leyen, kolegice in kolegi, živimo v svetu napetosti in vojen naša Evropa pa ostaja nepremična in ne igra nobene vloge, ni resnih odločitev. Ampak verjamem, da ker je predsednica komisije ženska, eh, lahko res pripomore k resnim spremembam. Pri tem sta tukaj dve odločitvi ključni. Pri večletnem finančnem okviru moramo paziti na odzive. Eh, na izzive. In uh, finsko predsedstvo je predlagalo nekaj, kar je bistveno premalo glede na potrebe in tudi temu je treba prilagoditi um, delovni načrt Evropske komisije, ki smo ga potrdili v tem parlamentu. Pri tem ne smemo pozabiti na paralelno uh, spremembo sistemov lastnih sredstev, upoštevaje ekološke, ekonomske eh, in druge vidike, ki bodo omogočili eh, trajnostni razvoj in ne bodo pozabili na nikogar. Hrvaško predsedstvo, govornica je prekinjena. Vaš čas je potekel. Naslednja gospod, eh, predsednik hrvaške vlade. Hrvaška je svojo zgodovino pokazala, da se ne boji izzivov in predsedovanje Hrvaške je priložnost, da pokaže svojo odgovornost za svoje obnašanje do državljanov. Zato si želimo razvijajočo se Evropo z jasno sporočilom, da manjši, večji, bogatejši in revnejši morajo imeti enake možnosti priložnosti. Verjamem, da se bo Hrvaška zauzemala za pravično razpoloditev finančnih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira, ampak najpomembneje je uh, obuditi zaupanje državljanov v uh, stari kontinent, uh, v Evropo, ki se bo postavila po robu novim izzivom. Uh, tisti, ki kritizirajo mojo uh, domovino, ki je sploh ne poznajo, pa moram povedati naslednje, če smo pripravljeni na te izzive ali smo za njih pripravljeni, vam lahko odgovorim. Hrvaška bo pokazala, da smo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop eh, govornikov, na razprave brez seznama govornikov. Prva ima besedo gospa Đuri. Ima megvan abban. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prepričana sem, da bo Hrvaška dobro opravila delo in da bo nadaljevala z razpravo o vladini prava brez eh, tega, da bi s prstom kazali na določene države članice vprašanje pravne države ne sme postati predmet političnih igric. Treba je obravnavati vse države članice po istih kriterijih in v skladu z istimi pravili. Ne smemo tukaj vnašati internih vprašanj, ki niso povezana z evropskimi zadevami. Veliko ljudi zelo glasno govori o vladini prava. Predsedujoča je prekinila govornica. Naslednja ima besedo gospa Mark. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila predsedniku vlade Hrvaške zato, da je tukaj predstavil prioritete programa predsedovanja in da je podaril pomen večletnega finančnega okvira. Zelo sem zadovoljna, da smo to slišali Enako sem zadovoljna zaradi tega, ker je povdaril, kako zelo pomembno je, da ohranimo kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko in njeno vrednost znotraj večletnega finančnega okvira. Tukaj imamo sedaj predlog Evropske komisije, ki pravi, da bi 7,5 5 odstotka svežih sredstev namenili skladu za pravični prehod. Zanima pa me, kaj predlagate vi glede tega? Predsedujoča je prekinila govornico. Se opravičujem, čas je potekal. Naslednja ima besedo gospa Joveva predsedujoča gospod plenković vam pa hvala za predstavitev prioritet hrvaškega predsedovanja prevzemate ga v res pestrih časih v obdobju velikih sprememb eh, kjer bodo hočete nočete nekatere teme pač v ospredju brexit proračun prihodnost evrope okoljska zakonodaja spet druge teme ste si zadali sami med katerimi še posebej pozdravljam naslavljanje problemov demografskih sprememb eh, širitev unije na regijo zahodnega balkana in tudi spoštovanje glavnih vrednot unije kot je vladavina prava. Eh, vaša država hrvaška in moja država slovenija sta sosedi zato verjamem da bomo v tem duhu dobro sodelovali eh, ampak tudi ravno zato gospod plenković računam na to da ne boste ostali samo pri besedah da boste torej spoštovanje vladavine prava zares udejanjali in da boste spoštovali tudi človekove pravice in pravice na splošno vseh tudi migrantov. srečno. Najlepša hvala, gospa Daly. Eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predsednik vlade je omenil, da je med prioritetami tudi zavarovanje zunanih meja Evropske unije. Zanima pa me, kako lahko Hrvaška vodi Evropsko unijo glede najboljših praks na področju spoštovanja azilnih in migratornih pravil glede na to, da smo slišali ogromno poročil v zvezi z um, nezakonitim ravnanjem hrvaških eh, policijskih organov in o nezakonitih zavračanih priseljencev na meja. S tem ne spoštujejo vseh mednarodnih zavez na področju azila. Med njima sta tudi nigerijska atleta iz Zagreba. In najbolj pa me skrbi to, da ko obravnavamo ta vprašanja v odboru Libe, je Evropska komisija pra, dejala, da bo 6 milijonov eh, evrov davkoplačevalskega denarja upravljene za takšne dejavnosti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, prekinila govornica, gospod Bukovic. Andrej Plenković, bivši kolega, lepo pozdravljen, lepo te je zopet videti v Evropskem parlamentu. Eh, dovoli, da na začetku takoj čestitam Hrvaški o prevzemu predsedovanja in izrazim želje po veliko uspeha v naslednjega pol leta pred evropo je cela vrsta izzivov eh, in sam bi se predvsem osredotočil na večletni finančni okvir. želim da kot nova članica država ki točno ve kaj pomenijo kmetijska sredstva kaj pomenijo kohezijska sredstva da velik poudarek tudi temu da bomo s politikami s katerimi zagotavljamo enakomeren razvoj evrope s katerimi zaustavljamo notranje migracije v evropski uniji lahko nadaljevali tudi v naslednjih letih sam delam tudi na projektu pametne vasi s katerim želimo ravno razviti in povezati digitalizacijo okoljske izzive gospodarske izzive in omogočiti to da bodo ljudje imeli delo tam kjer so se rodili. želim veliko uspeha in tudi eh, sam javim za sodelovanje z vami. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsednik vlade Plenković, res je, Hrvaška prvič predseduje Evropski uniji. Izrekamo ji dobrodošlico in ji želimo čim več uspeha. Istočasno pa je treba poudariti, da gre za priložnost, ki je ne gre zapraviti. Kljub eh, slabim napovedim glede večletne finančne, večletnega finančnega okvira na področju regionalne in kohezijske politike, to mora biti prioriteta, ki je kompatibilna z zelenim dogovorom. Treba je tudi povdariti, kakšen vpliv bo imel Brexit v času vašega predsedovanja. Gre za Brexit, ki bo potekal v času vašega predsedovanja. Zato morate poskrbeti za to, da se zaščitijo pravice državljanov in eh, da se ohrani prostor soboščin. Treba je zagotoviti, da do, se določi vlogo Združenega kraljestva na področju za varstva osebnih podatkov, kajti videli smo, da je Združeno kraljestvo nezakonito preneslo podatke iz našega sistema tretjim državam. Šengenski prostor pa katerega del boste tudi vi, mora ohraniti to svoboščino svobodnega gibanja oseb. Zdaj pa dajmo besedo predsednici von der Leyen za odgovore, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se navezala na tri teme, ki so bile najbolj izpostavljene prva seveda zadeva naš proračun in večletni finančni okvir, druga je Brexit, tretja pa Zahodni Balkan. Torej, kar zadeva proračun, menim, predsednik vlade, da je zelo pomembno, da hrvaško predsedstvo prepriča svet, naj se drži strateške agende. Tukaj To povdarjam, kaj ti potrebujemo posodobitev proračuna. Zakaj? Proračun, ki ga imamo zdaj, um, je proračun, ki je bil sprejet leta 2013. Spomnite se leto 2013, kajte to je bilo leto, ko je Hrvaška pristopila k Evropski uniji. Svet je bil posem drugačen. Leta 2013 nismo im sploh vedeli za daje, še že obstajajo, vendar pa zanj sploh nismo vedeli prav tako takrat še se ni zgodila migracijska kriza. Tudi uh, Rusija še ni priključila Krimskega polotoka in ni sprožila hibridne vojne v Ukrajini. Takrat nismo imeli podnebnega sporazuma iz Pariza, nismo še govorili o 5G ali o umetni inteligenci. Torej, že samo to kaže, da je danes svet posem drugačen in da vsekakor potrebujemo posem nov uh, in posodobljeni proračun. In moje sporočilo, in upam, da imam tukaj tudi podporo parlamenta je naslednjo. Če bo skupna višina preniska, če bo proračun premajhen, bo edini vir novi evropski viri, torej viri na evropski ravni. In možnost imamo to vnesti tudi z sistemom za trgovanje z emisijami, kajti prihod, s temi prihodki, ti bodo se povečevali, tako da ne bomo s tem odzeli ničesar državam članicam. Prav nasprotno, te bodo imele več. Hkrati pa lahko na evropski ravni dodelimo ta prihodek iz sistema za trgovanje z emisijami in tako služimo evropskemu zelenemu dogovoru. Druga pomembna tema je seveda Brexit. Vaše predsedstvo se odvija v ključnem času za pogajanje o Brexitu, kajti moramo tukaj storiti ogromen napredek in to je treba storiti do poletja, torej ko se bo zaključevalo vaše predsedovanje in moramo se odločiti, ali je Združeno kraljestvo tisto, ki bo odločalo, kako blizu ali daleč želi biti Evropski uniji, vendar pa s tem tudi to pomeni blizu ali daleč od notranjega trga. Torej, z drugimi besedami, ne morete imeti um, neprostega gibanja in potem pričakovati, um, torej za ljudi in potem pričakovati prosti pretok za kapital, storitve in uh, blago. Torej lahko imate prosti pretok vsega ali pa ničesar. Ne morete se uh, odločati o enakopravnosti, če pa obstajajo velike razlike v socialnih, okoljskih ali drugih standardih. Torej, Združno kraljestvo se bo moralo odločiti, v kolikšni meri se želi uskladiti ali odstopati. To pa bo določalo potem tudi o, o dostopu do notranjega trga. Gre za stari pregovor, da ne moreš imeti vsega eh, in zato dati nič. In potem še zadnje, kar se tiče Zahodni Balkan, mislim, da tukaj ne smemo podcenjevati Zahodnega Balkana. V našem lastnem strateškem interesu je, da Zahodni Balkan ostane nam čim bliže. Ne smemo podceniti tudi močno prisotnost Kitajske, močne prisotnosti Rusije in Turčije. Torej, tam imajo vse te države namen, da bi države Zahodnega Balkana Um, pridobile čim močneje na svojo stran. V našem interesu pa je, da bi te države prišle čim bliže nam, torej z vidika Severne, Balkani, eh, Severne Makedonije in Albanije. Veliko smo zahtevali od teh dveh držav. Severna Makedonija je morala celo spremeniti ime, zato da bi imela možnost eh, začeti se pogajati o pristopu k Evropski uniji. In mislim, da nam to lahko uspe, da posodobimo Eh, pristopni proces, sočasno pa da držimo obljube, ki smo jih dali Severni Makedoniji in Albaniji. To je v našem interesu in v tem smislu želim vam vse dobro v vašem času vašega predsedovanja. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica von der Leyen. Sedaj pa dam besedo predsedniku vlade eh, Andreju Plenkoviču. Izvolite. Hvala, David. Ladies and gentlemen, Gospe in gospodje, dragi gospod predsednik, najprej dovolite, da se vam zahvalim za številne odzive, številne predloge, različne poglede o trenutnih prednostnih nalogah hrvaškega predsedstva in tudi hvala za vaše zamisli o tem, kako naj bi se lotili najpomembnejših političnih in zakonodajnih dosjejev, ki so na, na našem dnevnem redu. Dovolite, da zaključim z nekaj mislimi, s katerimi bi se kolektivno želel odzvati na določeno vprašanje, ki ste jih izpostavili. Prvo, kaj je filozofija našega prvega predsedovanja svetu? Smo po eni strani simbol, po drugi pa signal. Že prej sem povedal, da imamo le 30 let eh, demokracije, 20 let eh, smo mednarodno priznani in 7 let smo članice Evropske unije. Še vedno dohitevamo tiste, ki so bolj razviti, tiste, ki so bili v Evropski uniji od vsega začetka ali pa tiste, ki so se uh, pridružili Evropski uniji leta 2004 ali pa 2007, torej iz uh, Južne in Srednje vzhodne Evrope. Gospod Krah se mi zdi, da je tisti, ki je omenil prvega hrvaškega predsednika Tudžmana in s tem je skušal tolmačiti tudi nekdovo, njegovo doktrino. Drznem si reči, da nekoliko bolje poznam zapuščino prvega hrvaškega predsednika in tega, kar si je želel za Hrvaško, potem ko smo pridobili eh, suverenost in potem tudi perspektivo prav on je bil pred 30 leti, 30. maja, ki je imel, eh, ki, v, pr, ki je v prvem demokratičnem eh, hrvaškem parlamentu rekel, da je prava pot evropska integracija za Hrvaško. In vse, kar smo storili v zadnjih 30 letih, je bilo povezano z eh, doseganjem tega cilja. Vemo, kaj pomeni suverenost, vemo tudi, kaj to pomeni za razliko od katerekoli druge države članice, ki je prisotna v tej eh, dvorani, vemo, kaj pomeni imeti zavojevano ozemlje, vemo, kaj pomeni imeti vojno na lastnem ozemlju, vemo, kaj pomeni več kot 60 tisoč padlih v lastni državi po skoraj da koncu 20. stoletja. Torej, te izkušnje so živo pred našimi očmi in vemo, da je Evropa projekt mira, sožitja in sprave. In tako pravzaprav danes se lotevamo naših političnih odgovornosti. To je zelo pomembno vedeti. Kot drugo, upoštevali smo strateško agendo, program TRIA, program nove komisije, pa tudi lasten program. Vse, kar smo zapisali med prednostne naloge, je zelo realistično. Torej, pri nekaterih točkah vemo, da podnebne spremembe in cilj podnebne neutralnosti do leta 2050, da bo to poganjalo naš gospodarski prehod in da bo tudi zelo pomembno, katere človekove pravice so vključene v našo znanjo politiko. In to je tisto, o čemer smo se prejšnji teden v Zagrebu dogovorili s komisijo. Tukaj bomo pomagali obravnavati to temo, tako da bomo lahko upoštevali različna stanja naših industrij, naših finančnih zmogljivosti, proračunskih zmogljivosti, zato da bi lahko stopali v isto smer, ne pa da bi to privedlo do negativnih gospodarskih posledic. Kot drugo, kar zadeva migracijske evropski dosje, ki ste ga številni omenjali. Naj še enkrat povem eh, in to ponavljam ob polnem razumevanju, da je zelo pomembno, da to storimo v mesecih, ki so pred nami. Imamo dogovor s Turčijo. In s tem smo uspeli zmanjšati število nezakonitih eh, migrantov v, na uh, poti Zahodnega Balkana in uh, do, za 98 odstotkov primerjavi z številkami iz leta 2015. Torej, to so številke um, iz, v obdobju petega let. Kako naj se torej lotimo te tematike? Skupaj govorimo, da naj bi Frontex imel deset tisoč eh, stražarjev. Morda ima moja država več menih policistov kot katerakoli druga. Šest tisoč petsto eh, menih policistov. In slišim eh, določene izjave ali pa poročila, ki jih berete in govorice, ki jih poslušate, da bi naj postajala dejstvo. Pa to ne drži. Kadarkoli je bila kakršnakoli obtožba, je prišlo do Eh, preiskave, prišlo je do disciplinskih ukrepov in imamo zelo močan nadzor znotraj naših policijskih sil, da bi preprečevali kakršnokoli kršitev človekovih pravic ali pa ravnanje, ki bi bilo neskladno z našim pravom, evropskimi standardi ali mednarodnimi konvencijami. Tako se je treba vesti. Ampak znova poudarjam, za razliko številnih drugih držav članic smo mi eh, rekli ne um, bodeči žici med dvema sosednjima prijateljskima državama, kot sta Hrvaška in Bosna in Hercegovina. In ne bomo postavljali meja med prijateljskimi narodimi, ki bodo vedno živeli drug ob drugem, kot smo živeli tudi v preteklosti. In zelo jasno smo rekli, da ne bomo vzpostavljali um, meja na mejah pri Bosni in Hercegovini, kjer živijo uh, Hrvati uh, Eh, kot eh, temeljna nacija in Hrvati na naši strani meje. To je naša politika, ki se bomo držali. To, kar pa želimo storiti, je, da se lotimo tega problema skupaj, bodi si eh, pri viru ali pa na prvi točki vstopa. Hrva, meja Bosne in Hercegovine ni prva točka vstopa migracijskih in begunskih tokov. To je zelo pomembno vedeti in glede tega moramo biti jasni. Zdaj pa k proračunu. Seveda, so izzivi veliki in tudi stave so velike. Vemo, da ne moramo. Va, da raz, moramo razumeti vaše sporočilo, da ne morete storiti več za manj denarja. Vendar pa moramo tukaj najti skupaj skupni konsens, če želimo najti nove skupne vire. Številne analize zelo sposobnih ljudi v preteklih letih kažejo, da je to edini način, kako lahko uh, dosežemo pričakovanja o posodobitvi našega proračuna, kot je rekla Ursula. To je ključno. Kar zadeva demografijo. Če obstaja politični element, ki bi želel, da bi, posta, da bi ostal zapuščina Hrvaške v zadnjih šest mesecih in tudi Dubrovka ima ta portfelj v Evropski komisiji, uh, Eh, torej menimo, da je to eksistencialno vprašanje za Evropsko unijo, za skoraj da polovico držav članic, ki imajo negativno naravno rast. To velja za Hrvaško, seveda tudi. Menim, da potrebujemo nabor orodi in da mora tudi predsednica, ki ve iz prejšnjih vlog, kako pomembno je to vprašanje in kako lahko združimo politična uh, orodja, politične ukrepe, ki so se izkazali v, drž, eh, v drugih državah članicah, da ta orodja prenesemo na tiste države, ki imajo te težave. Torej, preseljevanje iz manj razvitih držav v bolj razvite, iz podeželja v urbano območje. To so naši skupni problemi in mislim, da se jih moramo tudi skupno lotiti. Kar zadeva Zahodni Balkan in vprašanje širitve. Tukaj nismo naivni, nismo tudi nerealistični. Morda bolj kot kdorkoli vem, kajti s to temo se ukvarjam že skoraj da 30 let, torej vem, da je raven navdušenosti, ko je Zahod odprtih rok sprejel države Srednje in Vzhodne Evrope v 90-ih letih, da se to nikoli več ne bo zgodilo. Um, s tistimi državami, ki se želijo pridružiti. Ampak moramo pa inteligentno zastaviti ta proces za naslednjih eh, vrsto let. Moramo dati ambicijazno agendo tistih, ki želijo preobraziti ta sistem in ki se želijo sami preobraziti in doseči standarde, ki jih imamo sami v Evropski uniji. To je zamisel za vrhom, ki ga želimo organizirati v Zagrebu. Zato pravim tistim, ki. Um, se bojijo odprtja um, medvladne konference z Albanijo in Severno Makedonijo. Torej, vemo, da je to zapleten pravni proces, ki odpira številne možnosti. Mogoče ga je uh, prekiniti, začasno zamrniti ali, zmrzniti ali pa vključiti v tovaje dodatne zahteve. Vemo, da je to šele začetek maratona. Uh, glede tega moramo biti jasni. Por, torej, širitev se ne zgodi čez noč, zgodi se po številu let izvajanja kontroliranega um, procesa, ki ga spremlja komisija in seveda države članice. Torej, ne želim si, da bi katerekoli države v naši soseščini uh, bile pozabljene, še zlasti pa ne Bosna in Hercegovina, ki je strateškega pomena za mojo državo. Prav tako bi omenil Ukrajino, kajti to si omenila tudi ti zdaj, Ursula, v kontekstu vzhodnega partnerstva in vsega, kar smo obravnavali v letih 2013-2014 in doslej, menimo, da je zelo pomembno, da se tukaj govori o o zemljski eh, celovitosti, hkrati pa tudi o njihovih želenih reformah eh, v smeri Evropske unije. Zdaj pa še beseda o Brexitu. Vidim, da je Mišel tukaj in da bo pravzaprav ta tema sledila naši trenutni razpravi. Um, V zadnjih treh letih in pol smo ostali enotni. Dobili smo enotnost 27 držav članic, prav tako pa smo eh, tukaj podprli Irsko. V enajstih mesecih pred nami bomo postavili in v okviru pogajalskega okvira menim, da lahko dobimo dober sporazum kot izhodišče za prihodnje odnose. Ne smemo se predstavljati, da bomo lahko z prvimi pogodbenimi odnosi sedaj razrešili vse po eh, razhodu, ki se bo zgodil čez dobesedno tri tedne. Torej vam bo svet na predlog komisije pomagal najti pravo eh, ravnotežje, zato da bi se ta postopek vzal v prihodnih mesecih zaključil. In, če smem zaključiti, vse naše službe, vsi naši ministri, vsi naši vladni uradniki, ministri, ki so tukaj, sem se zahvaljujem za vse uh, prispevke, torej vsi vam bomo na voljo za to, da bomo lahko dosegali dober um, dialog in kompromise. To je cilj Evropske unije, pri tem ima vlogo Evropski parlament, pri tem imajo tudi določeno vlogo države članice v svetu, hkrati pa mora vse to eh, tudi usklajevati in lajšati Evropska komisija. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, za to priložnost, da sem smel biti danes z vami tu v Strasburu in kot ste povedali številni moji prijatelji, eh, ta ustanova mi je res zelo pri srcu. Grazie, Hvala lepa, premije Plenkovič. Seveda vam se čestitamo vse dobro pri vašem delu želimo pa dobro tudi vse, eh, vsej ekipi in vladi v tem zelo pomembnem obdobju za Evropsko unijo. S tem se zaključuje razprava na to temo. Nadaljujemo pa z naslednjo točko na dnevnem eh, redu. Gre za um, izjavo sveta in komisije o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva. Predsednica von der Leyen ostaja z nami besedo pa bom dal čez nekaj trenutkov. E Naslednjemu govorniku, torej besedo dajem državnem, državni sekretarki, gospe Brnjac, izvolite v imenu sveta. gospod predsednik spoštovani poslanci in poslanke glede na to da bo začel sporazum o izstopu veljati in mi je pravzaprav ne spremenjen eh, od leta 2018 z izjemo določb o Irski, bi morali biti zadovoljni, da smo sklenili, da ne bomo sprejeli umika določb o državljanstvu, kot so številni zahtevali. Če bi to storili, bi ošibili raven zaščite, kakršna je vsega, trenutna in trenutno predvidena v drugem delu sporazuma, ki obravnava državljanske pravice. Te so torej vključene v celoten sporazum in, in predvidene so tudi posledice, če Združeno kraljestvo ne bi ustrezno izvajale teh določb to še ne pomeni, da lahko počivamo na lovorikah in hvaležna sem Evropskemu parlamentu, ki je za današnji dan predvidel to razpravo. Prav tako pozdravljam osnutek resolucije, ki je bila predoložena, kajti izraža določene skrbi v zvezi z zaščito in ohranitvijo državljanskih pravic, upravnimi postopki eh, s tem zvezi in tudi pomočjo, ki se nudi državljanom v tem pogledu in pa neodvisnostjo britanskih organov pri izvajanju teh določb. To nujno ne pomeni, da je na evropski strani vse rožnato. Kot veste in kot omenjate v resoluciji, je zelo pomembno eh, spodbuditi države članice, da so dobrodušne pri Eh, dodeljevanju pravic britanskim državljanom, ki so se odločili eh, naseliti v Evropski uniji. Prav tako moramo eh, spodbuditi, da bi bile neodvisni organi rigorozni pri izvajanju in spremljanju drugega dela sporazuma. Obenem pa je mogoče storiti več tudi, kar zadeva državljane na obeh straneh rokavskega preliva. Um, te, te določbe ne bodo uh, koristile uh, državljanom, še zlasti ranljivim, če teh določb ne bodo poznali ali pa ne bodo poznali upravnih korakov, ki jih morajo postoriti. In eh, parlament vsekakor lahko odigra določeno vlogo pri podpori in informiranju uh, državljanov. Seveda pa te določbe, če tudi bodo vplivale in imele učinek še po prehodnem obdobju, ne bodo zajele tiste eh, državljane, ki bi se želeli preseliti v poznejši fazi. Zavezam, zavedamo se, da je stališče britanske vlade, da bi okinili eh, prosti pretok oseb, vendar pa moramo vseeno poskrbeti, da bo prihodni odnos dovolj ambiciozen in omogočal zadostno mobilnost to pa bodo morale spremljati tudi določene ohranjene pravice zadevnih državljanov. Dovolite, da ob zaključku povem še, da obstaja velika konvergenca med vašim stališčem, na podla, na, eh, kar zadeva Eh, državljanske pravice, kot, eh, so, kot je, so zapisane v vaših resolucijah in tudi v stališču sveta. In tukaj vidimo, kako naši ustanovi delujeta z roko v roko, kar zadeva Brexit. Naša skupna prizadevanja bi morala torej doseči, da bodo državljanske pravice eh, v sporazumu zapisane tako, da bodo evropski in britanski državljani in njihovi družinski člani še naprej lahko živeli, delali ali pa pa študirali v državi gostiteljici, kot so se odločili. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie, adesso sentiamo la presidente von der Leyen, prego. Hvala, sedaj pa predsednica von der Leyen. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik, dragi poslanci in poslanke. Prejšnji teden sem bila v Londonu in govorila sem študenti o prihodnosti odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Po končanem govoru um, je bila razprava odprta tudi za študente in pa goste občinstvu, kot ponovadi. In prvo vprašanje se ni nanašalo na trgovino ali pa na finančne storitve ali pa varnost, pa čeprav so te teme zelo pomembne. Ne. Šlo je seveda za državljanske pravice. In enako vprašanje se je potem še večkrat zvrstilo z različnimi osebnimi značilnostmi um, nek mladi živ v Luksemburgu um, in je bil združen kraljestvo in ga je skrbela za prihodnost, potem uh, Britanka, ki ima italijanskega moža in tudi njo je skrbela za njen status in pa za njegov status, kaj se bo z njim zgodilo. In potem še, zakaj se status uh, drugače uredi, ampak um, razlogi za vprašanja so bili vedno eni in isti. Ljudje želijo čim več uh, gotovosti v svojo prihodnost in pa prihodnost svojih dragih. Tukaj govorimo 3,5 milijona državljanov Združenega kraljestva, ki izhajajo iz eh, države članice EU in pa okoli eh, milijon Britancev, ki živi po celotni Evropski uniji v različnih državah. To so precej visoke številke. A za vsako številko se skriva posameznik svojo zgodbo. Včasih Ehm, vidimo državljane iz druge eh, države članice EU, ampak so se rodili v Združenem kraljestvu, ehm, nekateri so se ehm, poročili, se, torej imeli otroke, odšli na univerzo in so delali v Združenem kraljestvu in tudi v Evropski uniji. In potem, naprimer, tudi um, učijo študente, zdravijo ljudi, delajo v tovarnah ali pa so začeli s svojim podjetjem in pomagajo ljudem. Veliko je teh osebnih zgodb, ampak vse imajo isto rdečo nit. To pa je, da pač ljudje želijo duševni mir, želijo varne načrte za svojo prihodnost in pa za prihodnost družin. Radi bi se počutili doma, tam, kjer so. In zato moramo zaščititi te državljanske pravice. To je bila vedno naša prva prednostna naloga vse od uh, začetka um, pre, po referendumskega časa, pa tudi potem v času um, pogajanja, ki ga vodi gospod Barnier, želimo sporozum, ki zagotavlja te pravice državljana. Želimo, da imajo državljane torej varnost in zaščito in gotovost, tako da lahko ostanejo, kjer so pod istimi pogoji, kolikor časa le želijo in brez kakršne koli diskriminacije na podlagi državljanstva ali nacionalnosti. Ta sporozum o izstopu in vse dorečeno vzpostavlja jasne določbe in zahteve za Združeno kraljestvo in Evropsko unijo, da se zaščitijo te pravice. Eno, da se nekaj napiše na papirju, drugo pa je, da se to uveljavi v praksi. Torej, ko bo parlament eh, potrdil ta sporozum, moramo vsi začeti uveljavljati Um, te določbe tako v teoriji kot v praksi. In to je tudi moralno gledano pomembno vprašanje. Dobra novica je, da je Združeno kraljestvo že začelo uh, izvajati um, evropsko schemo o urejenem statusu 2,5 uh, milijona EU državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu, se je že prijavilo za urejeni status o bivanju. Večina je že dobila ta odobreni status in lahko stanijo. To je dobra novica. Ampak včasih pa se to ni zgodilo. Um, ehm, mar se kdo se mora tudi še prijaviti in vložiti prošno. Tukaj se porajo številna odprta vprašanja in pomisleki. Imamo nekatere razupite primere, naprimer um, ehm, polskih kuharjev ali pa um, francoskih eh, pekov in tako dalje. Uh, veliko drugih primerov, kjer so ljudje zbegani in ne vedo točno, zakaj se prijaviti oziroma ne vedo kako iz različnih razlogov. Potem včasih um, so od nekaterih zahtevali več dokazil, pa čeprav nekdo, na primer, živi v še državi 40 let ali več. Zato smo v stalnem stiku z državljani in pa z britanskimi organi glede teh odprtih vprašanj. Moramo odpraviti kakršnokoli diskriminacijo, ne smemo dodajati kompleksnosti v tem postopku. Vsi državljani, sploh najbolj ranljivi posamezniki, morajo narediti na čim širšo podporo v celotnem procesu. In potrebujemo tudi varovalke in pa jamstva, da bodo organi za neodvisno spremljanje delovali neodvisno in da bodo ustrezno obravnavali pritožbe. To je izjemno pomembno. Kaj pa mi? Evropska komisija bo vse skozi skrbno spremljala izvajanje. Pomagali bomo državljanom EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, tako da bodo imeli vse ustrezne informacije in podporo. In seveda, bomo storili enako tudi pri britanskih državljanih, ki živijo v Evropski uniji. Vsa ta vprašanja sem izpostavil tudi na obisku pri premijeru Johnsonu prejšnji teden v Londonu in vse skozi bomo sodelovali z Združenim kraljestvom, tako da bomo vse skupaj čim bolje rešili in da bomo čim bolj jasno in hitro odpravili vsa vprašanja in pomisleke. Pa še nekaj, dragi poslanci in poslanke. Eh, kontinuiteta je zagotovljena tako za Evropejce, ki živijo v Združenem in obratno, torej Britance, ki živijo v Evropi. Tudi po koncu prehodnega obdobja bo zagotovljena kontinuiteta. Ampak po koncu prehodnega obdobja pa bo Združeno kraljestvo tretja država. Brexit bo pomenil določene spremembe za tiste, ki bodo želeli ustvariti svoje življenje na drugi strani Rokavskega preliva. Uh, treba se popogajati o novi poti naprej. In sedaj še pripravljamo mandat za ta pogajanja, še pred 1. Eh, februarjem, kot smo to že počeli v preteklosti, bomo tudi med tem pogajanjem poskrbeli za to, da bodo državljanske pravice naša prva prednostna naloga. In vedno se bomo pogajali v dobri veri v smeri celostnega partnerstva z britanskimi prijatelji kot sem rekla, študentom v Londonu. To je stara zgodba o starih prijateljih in pa novih začetkih. Hvala. E Hvala lepa, gospa predsednica von der Leyen. Sedaj pa politične skupine za e LSC, gospa Hübner, tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa predsednica, kolegi v okviru Brexita smo se v parlamentu večkrat sestali z številnimi državljani, tudi britanskimi državljani. In poslušali smo njihove zgodbe, sedaj bolje vemo, kaj Brexit pomeni za državljanske pravice in pa za usodo ljudi. In skrbi ljudi so naše skrbi. V resolucijah se je parlament večkrat lotil teh državljanskih pravic. Danes pa še vedno vidimo določena tvegana glede trajnosti teh določb iz sporozuma o izstopu zaradi zato tudi potrebujemo novo resolucijo. Potrebujemo trajne rešitve za državljanske pravice. Če ne, bo to zelo slabo vplivalo na prihodnost ljudi. Sporazum o stopu in pa kontinuiteta sta pomembni za to, da zagotovimo minimalno pravno gotovost, ki jo ljudje potrebujejo v, um, členu 18.4 sporozuma o vstopu smo prebrali določene odločbe, a Združeno kraljestvo se je odločilo za drugačen uh, pristop pri zakonsko urejenem statusu in to obžalujem, prav tako obžalujem, da polovica držav um, tudi uporablja ta pristop na podlagi deklaracije. Prav tako obžalujemo to, da je britanska vlada dejala, da bo prenehala z um, pravico do prostega gibanja ljudi. Uh, EU državljani, tudi britanski državljani so imeli veliko koristi zaradi prostega gibanja. In še vedno upam, da se bo britanska vlada premislila pri tem vprašanju. Prav tako bo zelo pomembno, da zagotovimo med seboj na priznavanje kvalifikacij, tako da bo državljani lahko sodelovali na lokalnih volitvah in da bomo zagotovili dobro sodelovanje tudi pri družinskem pravu na podlagi ustreznih določb v mednarodnem pravu sicer obstajajo določene zakonske razlike, ampak to ne sme vplivati na pravice državljanov. Um, britanska vlada je dala na voljo določene varovalke glede uh, organa za neodvisno spremljanje. To cenim in Evropski parlament bo vseeno zelo pozorno spremljal, kako poteka ta postopek, kot smo povedali v resoluciji. Krajši prihodni rok pomeni manj časa za to, da Um, operativno začne delovati tudi sporozum o vstopu za državljanske pravice. Potrebna bo kampanja o povečevanju ozaveščenosti. Prav tako bo ustrezno uveljavljanje državljanskih pravic nekaj, kar lahko koristi pri dodatnem zaupanju, um, tudi to bo ključno, ko se bomo pogajali o prihodnosti. Hvala. Sedaj pa gospa Silva Pereira, SND, dve minuti. Hvala lepa. Gospod predsednik, kolegi. Mi smo neposredno izvoljeni poslanci in naša prva pravica je to in dožnost je to, da zaščitimo ljudi. In pri Brexitu je bila naša prva prednostna naloga točno to, državljanske pravice. Eh, ne samo pravice evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu, ampak tudi pravice britanskih državljanov, ki živijo po celotni Evropski uniji. Um, poslušal sem resne pomisleke številnih državljanov in pa nevladnih organizacij in res moramo poštevati to, da so ljudje zelo zaskrbljeni. In to seveda um, pomeni marsikaj za življenje ljudi um, in pa njihova pričakovana prihodnosti. Prav zato smo danes tukaj da oblikujemo in potrdimo politično resolucijo. Um, to resolucijo so predložili številni predsedniki naših glavnih političnih skupin in želimo posredovati jasno, odločno politično sporočilo. Britanska vlada lahko stori več, uh, mora storiti več za to, da se zagotovi celotna zaščita državljanskih pravic v okviru Brexita. Seveda, cenimo, da je bil vložen določen trud pri tem težkem vprašanju. A trenutna um, schema bi lahko bila bolj uporabnikom prijazna in lahko bi predvsem uh, več naredili za starejše in pa bolj ranljive osebe. No, številni prosilci dobijo samo um, predhodni status in zato bilo bolje, da vse skupaj eno bolj deklarativno uh, Pozneje moramo zagotoviti ustrezen pregled, ko bo to prevzel primeren organ. Pa še nekaj, fizičen dokument bi bil dobro rešitev za to, da se zagotovi dodatna pravna gotovost. Tako da bodo imeli ljudje eh, več vere v eh, prihodnost, pa to bi bilo pomembno za državljane, pa tudi za podjetja eh, in pa za tiste, ki dajo na bolj stanovanje, naprimer. primer. Torej, potrebujemo čim bolj celosten dogovor glede državljanskih pravic med Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Verhofstadt, za Renew. Tri minute. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil predsednici komisije von der Leyenovi in pa seveda Mišel Barnjeju za zelo dobro stano podporo glede državljanskih pravic in mislim, da bomo glasovali jutri o tej resoluciji in res upam, da bo parlament to potrdil z veliko, veliko večino. Tako da bomo imeli na voljo zanesljiv mandat, tako da začnemo končna pogajanja z Združenim kraljestvom v četrtek. Um, bo torej tam eh, državni sekretar Buckley in pa um, minister za evropske zadeve Pinčer in prav je, da to resolucijo res še lahko podpremo v Evropskem parlamentu, tako da bomo imeli v četrtek in po petek potem močan mandat. Ker še vedno se pojavljajo pomisleki, kolegi, nekatere stvari še moramo rešiti. In če tega ne bomo storili sedaj do konca meseca, potem um, pač um, ne vem, kaj bomo storili s tem. Um, to se bo vleklo potem še do konca leta. Naprimer, uh, prostotrgovinski sporazum. Um, mislim, da če ne bomo najprej rešili problema Evropskih državljanov in državljanstva in pa obratno, potem ne bomo prišli na prostotrgovinski sporazum. Vse gre pač področnem vrstnem redu. In ti pomisliki so vsem znani, tudi kolegi so to že omenili. Najprej um, samodejno priznavanje državljanskih pravic. Um, trenutno vlade Torici. In torej, vedno pravijo, želimo manj birokracije. Ok, manj birokracije, prav. Najboljši način za to je, da imamo samodejno priznavanje. Potem sploh ne potrebuješ vseh teh papirjev in tako dalje. Potem fizično potrdilo oziroma dokazilo, zakaj je to potrebno. Eh, britanski organi pravijo, ja, pa se ne potrebujete tega, se imate e-pošto. Ampak ali se predstavljate, naprimer, eh, gre neka ženska k staršem ehm, na celino ehm, in Potem uh, pokažite e-pošto. Ja, pravi, ja, moj uh, telefon je prazen, ni več baterije. Ali pa je morda, ne vem, zbrisala e-pošto in potem pač ne more tega pokazati carinskim organom. Potrebuješ nek normalen fizični dokument, tako je pač v normalnem svetu. To je druga stvar in potem še kot tretje, neod, organ za neodvisno spremljanje. Imam enostaven predlog. Mislim, da bi lahko um, tja poslali vse predstavnike obeh strani, torej um, evropske in britanske strani, tako bi lahko rešili problem. In mislim, da moramo vse to vprašanje razrešiti, um, to potem koristno tudi za četrtek in petek in poznaje. In še nekaj, gospod uh, Johnson, bodite malce uh, fleksibilni, lahko bi dali um, uh, zgled uh, kraljici, kaj ti. Um, tako da bo tudi kraljica um, dala um, več manevrskega prostora Heru in pa Megan in enako bi bilo pametno, da stori tudi gospod Johnson. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lamberts. Dve minuti. Hvala lepa. Evropska unija se pogosto predstavlja kot eh, obsežen gospodarski projekt, eh, ki se zazema za eh, različne interese, interese kapitala in podobno, ampak to ni vse. Sedaj imamo, um, tri milijone romskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu, in pa skoraj dva milijona, um, Britancev, ki živijo v Evropski uniji. Uh, to je vse pomembno, ljudje delajo, študirajo, um, načrtujejo pokojnine in vse te pravice so zelo pomembne. Mislim, da, uh, je vsak posameznik uh, pravi dragulj, v tej širši sliki in sedaj, se bo Združeno kraljestvo odločilo za izstop eh, in eh, marsikaj bo izgubljenega. In pogajalci, predvsem gospod Barnier, treba storiti vse za to, da čim bolj zmanjšamo škodo zaradi brexita. Gotovo bo prišlo do škode, zanesljivo eh, bo prišlo do škode zaradi brexita. V tem uh, eh, sporozumu izstopu imamo dobre določbe, ampak kje je problem pri zaupanju um, do Združenega kraljestva? Kaj ti vemo, kakšne so pravne določbe in sedaj je britanska vlada tudi zapisala zelo jasno grožno, čež da britanska vlada lahko tudi kar odpravi neodvisni organ, ki bo skrbel za izvajanje sporozuma o izstopu. Uh, Eh, in pa so državljanske pravice. To lahko kar brišejo, eh, so rekli. To nas zelo skrbi. Prav tako britanski eh, minister za notranje zadeve nekako kar pravi, da so evropske državljane, ki živijo v Združenem kraljestvu, grožnja za Združeno kraljestvo, tako nekako rekel. In to me tudi skrbi. Zato imam naslednje sporočilo za britansko vlado. Glede, če res mislite, da je um, EU prijateljica Združenega kraljestva, potem poskrbite za to da boste ravnali um, na ustrezen način tudi do evropskih državljanov, tako da bomo imeli medsebojno prijateljski status in da bodo evropski državljani v Združenem kraljestvu res uh, prijatelji in jih uh, obravnavate tako, kot želite, obratno, torej da, boste, um, da bomo v Evropi obravnavali britanske državljane. Hvala lepa, sedaj pa gospod Beck, ajdi. Hvala lepa.